Dakle. Okay. Cari colleghi, spoštovane kolegice in kolegi. Preden eh, preidemo na glasovanje, dajem besedo poslancu Brandburnu. Izvolite. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Upam, da me boste slišali. Gospa predsedujoča, prosim za vaš nasvet. In sicer v naslednjem. Kdaj bomo v parlamentu ukrepali, da bomo preprečili eh, poslancem to potrebo, da morajo nenehno tekati med dvorano in eh, svojo pisarno, ker pač morajo biti v stiku s svojimi asistenti in tako naprej. Eh, ta celotna zgradba je ja, vse bolj spominja na univerzitetno inštitucijo, kjer morajo študenti tekati sem in tja kot na Evropski parlament. Hvala, poslanec Bradburn, za vaš eh, izjavo. Njeno vsebino bomo posredovali kvestorjem, da bi morda ukrepali, da se ta situacija spremeni. Preden nadaljujemo z glasovanjem, imam še nekaj sporočil za vas. Najprej, pristojni odbor nam je posredoval korigendum eh, besedilu izjave o stališču Evropskega parlamenta, ko gre za harmonizacijo pogojev za trg z gradbenimi eh, proizvodi. 116.2 eh, je pravilo oziroma 216.2 pravilo poslovnika, v zvezi s katerim je bilo to eh, narejeno. Najmanj 40 poslancev sedaj mora podpreti tako regendum in ko se bo enkrat to zgodilo, vam ga bomo posredovali po elektronski pošti. V skladu z členom 211. Eh, tretji odstavek eh, poslovnika smo a, eh, dobili tudi a, intervencije v zrezi z 50, z 50 pravilom, ko gre za pristojnosti eh, odbora, ki mora preden spreme odločitev eh, ostalim odborom v skladu z 50. členom eh, poslovnika omogočiti, da sprejmejo odločitve o zadevah, ki so v njihovi izključni pristojnosti, preden gre to poročilo na plenarno zasedanje. Rok za to konkretno zadevo, za, za vsako tako zadevo seveda eh, začne teči z vložitvijo eh, stališč in eh, predlogov sprememb v pristojnem odboru in če vzamemo 50. člen poslovnika, potem to velja ne samo za pristojni odbor, temveč tudi za vse ostale eh, odbore ki morajo opraviti svoje delo, pri čemer je pristojni odbor tisti, ki mora spoštovati eh, pravice ostalih odborov, zlasti mora zagotoviti dovolj časa in ustrezne pogoje za to, da pripravijo svoja mnenja. Če pristojni odbor teh pravic ostalih odborov ne upošteva, bodo ostali odbori imeli pravico svoje predloge sprememb posredovati neposredno na plenarnem zasedanju, če gre seveda za zadeve, ki so v njihovi pristojnosti. In v takšnem primeru se sprejmejo takšni predlogi eh, sprememb in eh, do jutri, do 16. februarja ob 12. uri je treba posredovati vse pripombe v zvezi s poročili, ki so na dnevnem redu ta teden. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Glasovali bomo na podlagi ponastavljenega postopka o poročilu Eva Žoli sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Južno Afriko o trgovini, razvoju in sodelovanju. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Po dnevnem redu bomo sedaj glasovali po istem postopku o poročilu gospe Kopa o sporazumu med Evropsko unijo, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško. Kdo je za to poročilo? Proti? Zdržani? Sprejeto. Gospod Rav je prosil za besedo. Opravičujem se, ampak moja naprava za glasovanje ne deluje. Prosim, če tehniki nekaj naredijo. Hvala. Uh, koferati. Isti problem imam. Tudi moja naprava ne deluje. Predsedujoča, dobro. Ustrezne službe so vzele to na znanje sedaj.